Lepo pozdravljeni. Dobro jutro vsem, ki niste tukaj, razen mene. To je res eh, žalostna situacija, ampak eh, upam, da ste vsi povezani, kaj ti začeli bomo. Najprej bomo sprejeli dnevni red, nekaj tehničnih informacij v zvezi z orodjem interakcijo, ki ga spet uporabljamo. Tolmačenje je na voljo v francoščini, nemščini, italijanščini, polščini, grščini, španščini, češčini, mađarščini, litoščini in slovenščini. Samo aktivni udeleženci, ki so prosili, da so na seznamu govornikov, bodo dobili besedo, spontanih javljanj k besedi ne bo. Vsi udeleženci morajo navesti svoje polno ime, če želijo besedo. Pasivni udeleženci lahko sestanek spremljajo tudi preko spleta ali preko orodja interakcijo. Če povezava ne bo dovolj dobra, bomo pasivne udeležence prosili, da zapustijo okolje interakcijo. Danes bomo govorili o predlogu sveta v zvezi z poklicnim izobraževanjem za odpornost, konkurenčnost in socialno pravičnost. Kakor veste, je Ample eden prvih odborov, ki bo uporabljal orodje EPVOT. Do konca leta bodo to orodje uporabljali vsi odbori. V ponedeljek smo imeli uspešno preizkušanje tega sistema, večina se vas je tega preizkušanja udeležila, zato se vam za to zahvaljujem. Zdaj pa razlaga glasovanja. Preverili bomo sklepčnost in odprli bomo postopek glasovanja. Elektronsko pošto ste že prejeli. Tam je navedeno, kako lahko uložite svoj glas. Najprej bomo glasovali od 9 do 10.30 in sicer o predlogih sprememb. Ko bomo začeli glasovati, boste dobili elektronsko pošto, strani Apple Vote s povezavo do spletnega glasovalnega obrazca, ki bo na voljo v času glasovanja. Svoje glasove boste unesli v EP Vote, potem bo iz tega nastala datoteka PDF, ki jo boste podpisali in jo po elektronski pošti poslali svojega uradnega elektronskega naslova na naslov amplevote.afna.europarl.eu in to najkasneje do 10.30. Če imate kakšne tehnične težave, lahko vedno pokličete našo službo za podporo. Najprej bomo preverili sklepčnost za prvo glasovanje, zato vas vse prosim, da kliknete na gumb za dvig roke, raise hand najmanj 14 poslancev mora biti prisotnih, zato da bi lahko glasovali. Dobro, hvala lepa. Zdaj je torej odprt prvi krok glasovanja za približno uro in pol. Zdaj pa peta točka na dnevnem redu. Kakor veste, je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji solidarnostni sklad, ki financira iskanje delovnih mest, usposabljanje in tako naprej. Prihaja do izgub delovnih mest, zato ker se spreminjajo trgovinski vzorci in zato ker se soočamo s finančno in gospodarsko krizo, seveda pa je sklad namenjen tudi pomoči iz drugih razlogov, naprimer, če pride do prestrukturiranja trije trialogi so potekali januarja in 15. ter 27. oktobra. Za 12. november je načrtovan še en trialog. Poročevalka in podpredsednica, ki predseduje pogojavski ekipi, je gospa Blinkevič Jute in zdaj nam bo povedala več o izidu dveh trialogov ki sta potekala oktobra. Gospa Blinkjevič, jute, izvolite, pet minut je vaših. Hvala, hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva dosje EGF, imate prav, trije trialogi so potekali zaenkrat, dva sta potekala oktobra, Zadnji je bil včeraj. Dosegli smo kar nekaj napredka v zvezi z vprašanji, ki so pomembna za Evropski parlament. Dosegli smo dogovor v zvezi z prilagojenimi delovnimi mesti, iskanjem prilagojenih delovnih mest. Dosegli pa smo tudi dogovor v zvezi z nazivom tega sklada. Prav tako pa imamo določbo, ki navaja, da je pomoč treba nameniti odpuščenim delavcem. Pri nekaterih zadevah pa še ni dogovora, naprimer podaljšanje obdobja za zaščito brezposelnih, skupina prebivalstva, ki se imenuje NIC, to, se, to so mladi, ki se ne izobražujejo in se ne usposabljajo. Odprto vprašanje pa je tudi v zvezi z nego otrok. Svet je prej sicer bil pozitivno naravnan do naših predlogov, potem so si premislili, upam, da bomo vseeno prišli do dogovora. Upam, da se bodo strinjali z našim predlogom, da povečamo znesek do 25 tisoč evrov. Ampak pri določenih vprašanjih je svet naredil korak nazaj, določene teme so pustili za končno fazo pogajanj. Seveda nisem pričakovala, da bi vsa odprta vprašanja rešili včeraj, določena vprašanja se navezujejo na horizontalne zadeve naprimer delegirani akti, trajanje, sklada in ocenjevanje učinkovitosti sklada. Obstajajo pa seveda še druga odprta vprašanja. Naprimer, zaključna faza pogajanj v zvezi z večletnim finančnim okvirom so prav tako pomemben element, ki ga moramo upoštevati upoštevala sem navodila vodstva parlamenta, tako da ne vem, kdaj bomo lahko potrdili dogovor. Najprej moramo videti, kaj se bo zgodilo s pogajanji o večletnem finančnem okviru, potem pa bomo začeli analizirati tudi druga vprašanja. Kakor je povedala predsednica, je za 12. november načrtovan še en trialog, vendar vse bo seveda odvisno od pogajanj o večletnem finančnem okviru. Upam pa, da bomo lahko čim prej premustili odprta vprašanja in prišli do dobrega dogovora. Hvala. Hvala lepa, hvala gospod Blinkevič Jute, hvala za vaše informacije v zvezi z trialogom o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in upam, da vam bo kmalo uspelo premostiti še zadnja odprta vprašanja. Vem, da zadeve niso preproste zaradi večletnega finančnega okvira. Prav, zdaj pa šesta točka. Gospa Blandin Molar, ki je uradnica za raziskave pri Evropskem inštitutu za enako spolov, bo eh, govorila o tem, da je inštitut izvedel raziskavo o tem, da je treba v središče prizadevanj EU za ukrevanje postaviti oskrbo. To je zelo pomembna, pomemben menik, kaj te zdaj lahko govorimo o dosežkih in prihodnih izzivih za to, da bi dosegli napredek na področju pravic žensk in deklet ter na področju enakosti med spoloma. Hvala lepa, gospa Molar, izvolite. Na voljo imate 10 minut. Hvala, hvala, da ste nas povabili na to sejo. V veliko veselje mi je, da sem tukaj in da lahko danes pregovorim pred vami. Upam, da vas bom prepričala, zakaj je zelo pomembno, da v središče prizadevan EU za okrevanje postavimo oskrbo, kajti to ima velike posledice tudi za gospodarstvo. Kakor vemo, je pandemija COVID-19 pokazala, da je oskrba ključnega pomena, kajti ljudje, ki skrbijo za oskrbo, v bistvu omogočajo, da gospodarstvo deluje tako, kot je treba. Zdaj vam bom predstavila nekaj rezultatov raziskav. Izvedli smo nekaj raziskav tudi v času hrvaškega predsedovanja, kar zadeva dolgotrajno nego, pa tudi v času nemškega predsedovanja smo izvedli raziskavo. Govorila bom o plačeni in neplačeni oskrbi in o vplivu na gospodinstva. Omenjala bom sektor oskrbe nasploh in seveda govorila bom tudi o učinkih pandemije COVID-19. Potem bom podala tudi nekaj ključnih priporočil. Če si pogledamo neplačeno oskrbo, lahko vidimo, da v kontekstu te raziskave neplačena oskrba pokriva tri elemente. Najprej, kar zadeva oskrbo za ali nego otrok, potem dolgotrajna nega ali oskrba družinskih članov, sosedov ali prijateljev, potem pa še delo doma. Pri neplačani oskrbi smo videli, da je bilo sicer doseženega veliko na področju enakosti med spoloma, ampak neplačana oskrba je še vedno neenakomerno porazdeljena v družinah. To se pričakuje od žensk. Ženske običajno upravljajo te dejavnosti. 30 odstotkov družin si neplačano oskrbo deli pošteno in enako vredno. In tukaj poskušam biti pozitivna, kajti lahko bi rekla tudi, da dve družini od treh ne delita pošteno nege, ki ni plačana. Statistična analiza kaže tudi, da zaposlene ženske porabijo v povprečju 90 minut na dan več kot moški za opravljanje neplačene oskrbe. Ne gre torej, da delajo 90 minut, ampak delajo 90 minut dlje kot moški. Na Malti ženske delajo tudi do 5 ur na dan v oskrbi brez plačila. Naprimer na Malti, na švedskem oziroma na finskem pa 3 ure. To predstavlja veliko breme, zlasti če so v družini mladi otroci. Seveda pa je pomembna tudi Karakteristika delovnega mesta, torej kakšno delo ženske in moški opravljajo. Ženske v prekernih oblikah zaposlitve so še bolj obremenjene kot ženske, naprimer, ki imajo stabilna delovna mesta. Videli smo, da neenakosti med spoloma dejansko imajo velike posledice, ne samo na ženske, ampak tudi na trg dela nasploh. Oskrba povzroča, da 7,7 milijona žensk ne more vstopiti na trg, ker morajo negovati druge. Moških pa je naprimer 450 tisoč. Zaradi pandemije bo ta številka še večja. Govorimo o ženskah, ki ne iščejo delovnega mesta, ki so popolnoma izključene iz trga dela zaradi tega, ker morajo opravljati oskrbo. Ženske predstavljajo 46 odstotkov vseh zaposlenih delavcev, ampak eh, v določenih sektorjih, ki so kulturno bliže konceptu nege in oskrbe, je žensk veliko več. Naprimer, 72 odstotkov delavcev v izobraževalnem sektorju so ženske. 89 odstotkov delavcev v sektorju pomoči na domu so ženske in to res vpliva na njihovo življenje in na njihove karjerne odločitve. Tudi kar zadeva status delne zaposlitve, 29 odstotkov žensk, ki delajo z skrajšenim delovnim časom, pravi, da delajo skrajšeni delovni čas, zato ker skrbijo za nekoga drugega. V analizi za nemško predsedovanje smo ugotovili tudi, da obstajajo neenakosti na področju oskrbe in da to vpliva tudi na zaslužek. Če ima gospodinstvo doma otroke, imajo moški običajno potem višji prihodek, ampak za ženske to pomeni več dela. Če je na voljo oskrba za otroke, se potem razlike v plačah med moškim in žensko v enem gospodinstvu zmanjšajo. To pomeni, da ženske več skrbijo za otroke doma. Kar zadeva potrebe na področju oskrbe. Statistični podatki tukaj veljajo za obdobje pred pandemijo in predstavljamo si, da so številke zdaj veliko večje. Ampak eh, demografija v Evropi je takšna, da se prebivalstvo stara. Vedno več potrebe bo potem, da bi zagotovili dolgotrajno nego za starojoče se prebivalstvo. Večino te nege pa zagotavljajo na neformalni ravni družinski člani in prijatelji. Ampak številke, ki jih vidite, so zelo pomembne, kajti razkrivajo nam, da 6,3 milijona ljudi naprimer dela v tem sektorju, 41 milijonov ljudi pogosto zagotavlja neformalno obliko dolgotrajne nege, In 62 odstotkov ljudi, ki zagotavljajo neformalno dolgotrajno nego, so ženske. Ugotovili smo tudi, da je v skladu z našimi pričakovanji tako, da bo vse težje povezati to obliko oskrbe z plačanim delom zato ker se pandemija nadaljuje. 14 odstotkov družin ima potrebe na področju nege otrok, ki niso izpolnjene. Običajno je razlog ta, da si tega preprosto ne morejo privoščiti. Zaradi pandemije bo še več družin imelo težave s tem, da bi zagotovili ustrezno nego za otroke. Omejitve gibanja so še bolj prizadele te družine, kajti če storitve nege otrok niso na voljo zaradi omejitev gibanja, potem družine stržka shajajo. Zdaj pa še na hitro nekaj o sektorju nege ta sektor je zelo omejen v smislu udeležbe moških, velika je udeležba žensk in tudi plačilo je običajno slabše. To je jasno in to je postalo še bolj jasno v kontekstu pandemije. Kakšni so elementi tukaj, plače so nizke, malo je usposabljanja, veliko je dela s skrajšenim delovnim časom in zaradi tega so v času pandemije tisti, ki zagotavljajo nego, zelo ogroženi, kajti ne samo, da so ogroženi zaradi virusa, medtem ko zagotavljajo nego, ogroženi so tudi zato, ker so njihova delovna mesta ogrožena. Ne smemo pa pozabiti niti na ljudi, za katere negovalci skrbijo. To so običajno starejši ljudje, ki so prav tako zelo ogroženi zaradi pandemije. Nekatere ustanove so povišale plače, to so prav gotovo koraki v pravo smer, ki jih je treba spodbujati. Samo še opozorilo, v tem sektorju je zelo veliko žensk, Sektor nege je torej sektor, kjer je res veliko žensk. Hvala, hvala gospa Molar. Deset minut ste imeli na voljo. Zelo zanimivo predstavitev ste nam podali, številke in podatki so zelo zanimivi in tudi zelo šokantni. To je prav gotovo nekaj, na kar moramo biti pozorni, torej dolgotrajna nega in oskrba. Temu je treba nameniti več pozornosti. Prav, zdaj pa prvi krok vprašanj. Najprej dobijo besedo koordinatorji. Vsak bo dobil dve minuti. Začeli bomo z socialisti, gospod Anžel, potem gospa Maksova iz Renew. Gospod Anžel, izvolite. Angel, you have the floor. Can you hear me? Yes, bonjour. Uh. Se slišimo? Hvala, gospe Molar. Socialisti cenimo delo, ki ste ga opravili. Gospa Molar je pokazala, da plačena ali neplačena oskrba prav gotovo predstavlja zelo pomemben element ampak to se povezuje tudi z delom, digitalizacijo in drugimi transformacijami našega trga. In to je seveda povezano tudi z neenakostmi med moškimi in ženskami v okviru gospodinstev. Zadeve so zaradi virusa COVID-19 zdaj še slabše. Ne gre samo za evropski pojav, vidimo, da gre za mednarodni pojav. To vemo mi in veste tudi vi, da običajno skrb zagotavljajo nege, ob tem, da opravljajo še svoj poklic. Gre torej za dodatno obremenitev. Kaj lahko storimo, kako bi lahko odpravili neenakosti med moškimi in ženskami tukaj, kako bi lahko izboljšali javne storitve na tem področju to so tista pomembna vprašanja. Mislim, da bi Evropa tukaj lahko bila aktivna in uh, jaz mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se bo direktiva o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem izvajala tako, kot je treba. Postopati moramo postopoma in pozorni moramo biti na detajle upoštevati moramo tudi tradicionalne vloge moških in žensk, seveda, lahko pa poskrbimo za ustrezne strukture na področju nege v državah članicah. Mislim, da bi tudi zakonodaja na področju določanja plač lahko pomagala pri odpravljanju neenakosti zaenkrat so ženske tiste, ki so bolj aktivne na teh področjih in tukaj mora res priti do spremembe paradigme. Moje vprašanje je naslednje. Rekli ste, da virus lahko še poslabša to situacijo, ampak obstaja še en virus, še ena težava, kajti to prihaja od skrajne desnice iz ZDA, Zanima me, kaj lahko storimo proti tem negativnim sporočilom, ki prihajajo od tam, kaj lahko storimo za to, da se borimo torej proti temu drugemu virusu, ki sem ga pravkar omenil, iz ZDA. Torej, hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Maksova za Renew, potem pa gospa Rafalska za EKR. Hvala, hvala gospa predsednica pozdravljeni kolegice in kolegi. COVID-19 je pokazal, kako nujni so delavci, ki delajo na področju skrbe za našo družbo. Kriza COVID-19 je še posebej prizadela ženske, zato ker ženske delajo v sektorju oskrbe. Ženske imajo veliko dela doma zaradi tega, ker morajo pomagati otrokom in negovati družinske člane. Dolgotrajna njega ima velik vpliv na razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem. Zato številne ženske zapustijo trg dela, to vpliva na njihovo zdravje in na njihovo blaginjo. Nažalost se veliko govori tudi o institucionalizaciji in formalizaciji nege in oskrbe na domu. Profesionalne organizacije so še vedno redke. In moje vprašanje je, ali obstaja kakšen sistem spremljanja razvoja dogodkov na tem sektorju. Zanima me, kako bi lahko spodbudili dolgotrajno nego in oskrbo v državah članicah. Obstaja kakšna raziskava na to temo in če obstaja, lepo prosim, da to delite z nami. Hvala. Hvala lepa, gospa Rafalska EKR. Potem pa gospa Pereira. Gospa Rafalska, izvolite. Dve minuti. Lepo pozdravljeni. Hear you, Madam Rafalska. Dzień dobry, okay. Bardzo dziękuję za te. Hvala. Hvala za to poročilo. Poročilo se mi zdi zelo zanimivo in v poročilu je zapisano, s kakšnimi izzivi se soočamo. Politika razvoja, oskrbe in nege je zelo pomembna, veliko je izzivov in to je povezano tudi z izkušnjami, ki vsi jih pridobivamo v teku te pandemije. Vemo tudi, da v tem sektorju dela veliko žensk in da se njihovo delo ne ceni dovolj. Dolgo leta se temu sektorju ni namenjalo dovolj pozornosti. Izzivi so nam na vse zadnje že dolgo znani. Dolgotrajna njega in oskrba je najpomembnejše vprašanje, vsaj tako se zdi meni, kajti ljudje živimo vse dlje ne nujno vedno v popolnem zdravju. Številni potrebujejo tudi institucionalizirano 24-urno nego. Zdi se mi, da ne smemo pozabiti niti na nego otrok. Moje vprašanje je, kako menite, da bi lahko uravnotežili prizadevanja javnega in zasebnega sektorja tukaj, kajti jaz mislim, da potrebujemo ustrezno ravnovesje na tem področju. In če ne bo prišlo do povečanja plač, potem se bodo problemi nadaljevali. Ne samo zdaj v času pandemije, ampak tudi čez eh, deset let. To je zelo zahtevno delo. Oskrbovalci in negovalci delujejo v izmenah in opravljajo res težko delo. Zanima me, kaj lahko storimo za nje. Imamo kakšne podatke o njih, kako to vpliva na nje. Kaj ti pogosto se zgodi, da migranti opravljajo te storitve. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji govornik oziroma govornica, to bo gospa Pereira iz Gue. Izvolite besede, vaša dve minuti. hvala, lepo pozdravljeni vsi. Zahvaljujem se govornici za predstavitev. In pandemija je nekako katalizator za to razpravo zdaj. V državah članicah smo videli, da obstajajo določene strukturne težave in vedno manj, naprimer, se ulaga v ta področja, in vidimo tudi, da se je zmanjšala zmogljivost za to, da bi se spopadli s posledicami te krize. Mislim tudi, da potrebujemo več humanega pristopa pri odnosih med ljudmi. Veliko je treba tudi vlagati v opremo. Pandemija je povzročila, da smo zdaj še bolj izolirani. Dostop do storitev je težji. Ljudje se počutijo zapuščene, Zato potrebujemo družbo, ki bo zagotavljala cel niz storitev. To pa seveda ni združljivo z prekernimi oblikami dela. Če delavci delajo na črno, potem to samo vodi v še več ogroženosti. Zagotoviti moramo ustrezne javne storitve, ki so dostopne in kakovostne. Zagotoviti moramo poštene pogoje za vse, zato da bodo vsi lahko delali tako, kot je treba. Tukaj govorim o univerzalnih zdravstvenih storitvah, govorim o vključenosti tudi nege na domu v to. Prav tako je treba poskrbeti za ustrezno nego v domovih za ostarele in te storitve morajo biti brezplačne. Več desetletij se finančna sredstva v ta namen krčijo. In nekaj je treba storiti zdaj. Komisija poskuša podpreti ta sektor, ampak eh, storiti je treba več, zagotoviti je treba več investicij, zagotoviti moramo, da bomo poskrbeli za vse v naši družbi. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Pereira, gospa Molar, beseda gre vam nazaj. Ja, najlepša hvala vsem za ta zelo zanimiva vprašanja, ki mi bodo tudi v izjivu. Nimam pa veliko časa, tako da mi ni uspelo predstaviti vseh političnih priporočil, ki smo jih izčrpali iz te analize, ki sem jo predstavila. Nekateri ste v svojih vprašanjih izpostavili na nekatere bolj pomembne aspekte tega vprašanja. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, kako pomembno je dobro izvajati direktivo o um, ravnotežju med uh, delom in življenjem. In to je zelo pomembno vprašanje. Pomembno je tudi, da zagotovimo bolj eh, egalitarno porazdelitev eh, dela na domu, oskrbe na domu. Potem je tu še starševski dopust. Eh, in starševski dopust se je izkazal za izjemno, izjemno učinkovito orodje, kako se starši spoprijemajo s tem novim svetom pandemije. Nekatere države članice so razvile uh, tudi starševski dopust, ki ga starši lahko koristijo zlasti v tem času pandemije. Kar zadeva ta gibanja proti eh, spoloma in ki pravzaprav pod vprašanjem dajo enako spolov kot eh, neko prednost naše družbe, ta gibanja so zelo zaskrbljujoča. Mislim, da moramo preprosto pač javno vsakič znova povedati, kako je enako spolo pomembna za evropske projekte. To je evropska vrednota. Eh, sprejem strategije o enakosti spolov je zelo pomemben korak v to smer. Tudi ravnovesje med telom in življenjem je zelo pomemben korak v a, to smer. Tudi starševski in očetovski dopust mora postati bolj dostopen. A, eh, To mora postati prioriteta. Zlasti v eh, teh časih eh, krize. Izvajanje direktive mora postati prioriteta. Kar zadeva infrastrukturo za dolgoročno skrbo, AEG je letos pod hrvaškim predsedstvom preučil vprašanje o skrbe na domu. Preučili smo, kakšne izzive in priložnosti uh, se skrivajo za tem vprašanjem, tako da imamo konkretne podatke. Danes nisem imela dovolj časa, da bi se spustila vse podrobnosti z veseljem, pa vam pošljem povezavo do te publikacije. Predlagali smo v kontekstu tega dela, da se razvije okvir za spremljanje uh, nudenje oskrbe na domu, ki je sploh na voljo v Evropski uniji, zlasti kar zadeva dolgoročno oskrbo. To bi bilo podobno kot pa uh, um, barcelonske določbe glede uh, oskrbe otrok. Vse več imamo dolgoročne skrbe starejših, sta, prebivalstvo se stane, tako da bo to v prihodnosti verjetno največji izziv na področju tega sektorja oskrbe. Tako da je treba uh, spremljati, v kakšni meri so dostopne te storitve in kdo jih lahko koristi. Kot rečeno, je to uh, na tem področju ogromno neformalne oskrbe, zlasti ženske nudijo to oskrbo brez eh, protiplačila in na ta način pravzaprav škodujejo svojim karieram, svojim, eh, svojemu zaslužku. Potem pa je bilo tu še vprašanje, kako izboljšati delovne pogoje, zlasti plače v eh, sektorju oskrbe. To je urgentno v tem trenutku, kot je bilo rečeno, se ne vlaga dovolj ne samo v sektorju zdravstva, ampak tudi v sektorju oskrbe. In to vidimo tudi, eh, oziroma to se odraža tudi v tem, kdo je aktiven v tem sektorju oskrbe. Eh, pogoji so izjemno nestabilni, plačilo je zelo nizko, zelo malo moških je v tem sektorju. Tako da je res urgentno, da se izboljša in da se tudi uredi delovne pogoje delavcev na področju skrbe zlasti za delavce na domu, ki nudijo skrbo na domu. Njih nimamo nekjer regulirane, tako da so delovni pogoji pogosto zelo slabi. Na ta način bi poskrbeli za to, da bi ta sektor postal malce bolj uravnovesen, tudi kar zadeva spole. Mislim, da bi več moških postali bolj aktivnih na tem sektorju in na ta način bomo v končni fazi imeli družbo, ki bo bolj pravična za spolo. Tako da bo oskrba ni nekaj, kar pričakujemo samo od žensk, ampak eh, bo to neka obče človeška lasnost. Ajge je to vprašanje že preučil za nemško predsedstvo in pa tudi v okviru projekta za dolgoročno skrbo. Z velikim veseljem vam eh, dam na razpolago eh, naše rezultate. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje, če pa ima kdo še kakšno nakrado vprašanje, pa izvolite. Very, very ja, najlepša hvala. Ta tema je zelo zanimiva. Vsi imamo na voljo vašo predstavitev, tako da imamo vse podatke, ki jih niste uspeli predstaviti na začetku, ker nismo imeli dovolj časa. Predlagam pa, da gremo zdaj eh, naprej z drugim krogom vprašanj. Člani, poslanca, biti, eh, člani odbora bodo dobili minuto 30, da postavijo svoje vprašanja. Začeli bomo z gospod Homskinel iz SND, nadaljevali pa z gospod Lenoir iz Renew. Gospa Homskinel, izvolite. Gracias, El COVID ha supuesto... Hvala. COVID uh, je izjemen velik izziv za naše trge dela, ampak tudi za našo družbo kot tako. Delovno daljavo je na prvi pogled odlična rešitev, Zelo težko pa je omejiti potem, kaj je vaš delovni čas in kaj je čas dela. In ženske so pogosto zelo na slabšem to. Ogromno žensk nudi oskrbo na domu. Včasih morajo pozabiti na svojo poklicno kariero, zato da se posvetijo temu. Pozivamo zdravstvene sisteme, da zagotovijo neko dostojno plačilo za delo, ki je ključno v času te pandemije. Treba je zagotoviti tudi potrebne pogoje za upravljanje tega dela, na ta način mislim, da bomo v končni fazi dobili bolj inkluzivno družbo. Na podlagi tega, kar, so, eh, kar je povedala predstavnica Ajke, me zanima, kje je tisti kateri bo tisti ključni ukrep, kako zagotoviti več ravnovesja med temi različnimi zadržitvami. We'll Najlepša hvala, nadaljevali bomo gospo Lenoir in po, potem gospa Delapisa iz EKR. Eh, e gospa Lenoir, ja, najlepša hvala. V nasprotju s tem, kar nam pravi ta vrzel med spoloma. Ženske niso uh, premalo zastopane. Vemo, da je popraševanje po skrbi ogromno. Države članice pa so tudi znižale proračun za zdravstvo, zato potrebujemo več prizadevanj za to, da bi oskrbo postala sama srčika a, programa za okrevanje Evrope cilj našega ukrepanja je, da bomo zagotovili, da imajo vse ženske dostop do najboljših standardov, izmenjevati si moramo najboljše prakse in pomagati oskrbovalcem. Naš načrt za rak, naprimer, je lahko odlična priložnost, kako to izvesti. Prav tako pa moramo začeti razmišljati o spremljanju enakosti spolov v Eh, na drugih področjih, naprimer na področju raziskav, na, klin, na kliničnem preizkušanju še vedno niso, niso ženske dovolj zastopane. Prav tako pa moramo eh, premostiti kakršnekoli predsotke, ki bi jih lahko ustvarila umetna inteligenca na področju, na področju enakosti spolov. Prav tako pa se moramo osredotočiti na spremljanje raka na dojka. Hvala. Najlepša hvala, gospod Delepisa, naslednja. Potem pa gospa Pereira, zagoje. Gospod Delepisa, izvolite. Delepisa, you have the floor. All right, now, sorry. Please press the speak button, Mrs. Delapisa. I'm present. I will refresh to see if uh, it changes. Ja, poskušam se oglasiti. Slišimo vas, vidimo pa vas ne. Press the speak button again, please. Now. Maybe now. Zdaj se slišimo? Kodaj. Samo enkrat pritisnite in potem vas bomo videli tudi na zaslonu. Okay. You have disappeared again, so press. Spet vas ne vidimo več. Enkrat pritisnite, potem pa vas bomo videli. Dobro, vaše ime vidimo. Slišimo vas, vidimo vas, pa ne pravi Brusel. Morda ni vključena kamera. Ja, mislim, da imam kamero vključeno, samo nekaj ne deluje. Bom, poskušal, bom poskusila z iPadom. Meanwhile, sorry. Meanwhile, we will give the floor to Madam Pereira. Prav, bomo dali besedo najprej gospe Pereira, pravi predsedujoča. Madam Pereira is there, Madam Palop? Kaj pa gospa Palop? Je tudi tam? Gospa Pereira je že z nami, ne? I, no. Okay, Madam Pereira, okay, yes. Madam Pereira, the, floor yes. the floor is yours. Gaspar Pereira, exatamente. Eh, uma das faces mais importantes da prestação de cuidados é e mais. Ja, najlepša hvala za besedo. Ena, eden izmed najpomembnejših aspektov pri oskrbi je tudi eh, neformalno nudenje oskrbo. 80 odstotkov vse oskrbe eh, se na, ta, se na ta način nudi družinskim članom, to izvajo predvsem ženske, kot je bilo tam danes rečeno. Povedala sem v preteklosti, kako a, pomembna je tudi a, zakonodaja na tem področju, kako pomembno je urediti vprašanje oskrbe. Včasih a, se dogaja to, da neenakost med spoloma ni ravno zato, ker. A, države ne posredujejo dovolj, ni dovolj eh, regulative. Oskrbovalci, oskrbovalci pa potrebujejo neke vrsto, nek, nek pravni okvir. Zanima me, kaj vi uh, predlagate za to, da bi naslovili to vprašanje. ECR, madame... Bomo poskušali, poskušali še enkrat za gospod Delapisa, pravi predsedujoča. Izvolite, gospod Delapisa, beseda je vaša.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 Je ja, lahko še enkrat, gospod Drepisa, pritisnite na gumb za govor. In prosim tudi, da aktivirate kamero. Gospod Drepisa, ja, kamera je aktivirana, ne vem pa, zakaj me ne vidite. Speak, without... Gospod Drepisa, govorite lahko lahko, ampak če vas ne vidimo samo v angleščini, ker vas drugače ne morejo tolmačiti. Ja, pardon, gospa Delapise, govorite lahko samo v angleško, če vas ne vidimo. V angleščini, prosim. Uh, mine about the curse uh, eh, benefit all in many directions. Uh, who receive it, of course. Also, we give it because give, give love make us all more happy.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 Yes, thank you very much, Madame de la Pisa. Ja, najlepša hvala, gospod de la Pisa. Zdaj pa dajem besedo spet gospe Molar. Veselimo se vaših odgovorov. 8 minut, gospa Molar. E, ja, najlepša hvala za vse ta vprašanja. Prvo vprašanje. Kako nasloviti to dejstvo, da delo ni pravično razdeljeno na domu, kar zadeva oskrbo in da se ta, to neravnovesje potem predaja iz generacijo, iz generacijo v generacijo in da zadeve ne grejo v pravo smer. Mi smo že pripravili en pristop za javno zdravje. Dvojni pristop bi imeli. Po eni strani potrebujemo dinamične in beziozne ukrepe, s katerimi bi poskušali vplivati na to, kako si ljudje razdelijo delo na domu tudi moški bi na ta način dobili priložnost, da v večji meri prispevajo k delu na domu, na trgu dela, v podjetjih, v družbi. Se dogaja to, da če poskušajo moški biti bolj aktivni očetje, naletijo na uvere. Naprimer na podjetjih, če želijo, v podjetjih, če želijo vzeti očetovski dopust, starševski dopust in tako naprej. Skratka, od njih se pričakuje, bodo, da bodo pasivni očetje in oskrbo prepustili ženskam v večini primerjev. Tako da menimo, da potrebujemo dinamične ukrepe na ravni družine, zato da bi dali več priložnosti, a, da si delo na domu razlijo moške in ženske. Naprimer, neprenosljiv starševski dopust. Tako da se lahko oba starša a, v ulogi primarnega oskrbovalca, primarnega starša za njihove otroke. Drug aspekt pa je ta, da damo družinam na voljo in pa dostop do kakovostnih uh, storitev za oskrbo. To gre z roko v roki in oba aspekta potrebujemo, če želimo narediti korak naprej, kar zadeva bolj pravične razdelitve dela na domu. In kot so povedali številni govorniki in številne govorke, je treba več investirati zato da bi te storitve dobili. Trenutno oskrbo po šoli za otroke nudijo a, majhni instituti in zelo težko se prilagajajo na vse pogoje zaradi COVID-19, tako da pričakujemo, da se bo zgodilo to, da bodo številne storitve, ki so bile na voljo pred pandemijo, ne preživele. Ne bodo več a, na razpolago kar zna situacije za družine še bolj zakomplicirane. Potrebujemo ta dvostopenski pristop in sicer eh, bolj eh, pravično delitev dela na domu in pa bolj kakovostne eksterne storitve. Potem pa vprašanje gospe Lenoir. In sicer omenila je vrzel med plačami, med spoloma. Nemško predsedstvo je prosilo za to poročilo. In do te vrzeli prihaja v veliki meri zato, ker ženske nudijo skrbo na domu, moški pa ne. Tako da mislim, da bi morali pri tem vprašanju najprej uh, se osredotočiti na to, kako zagotoviti, da se bo delo na domu, skrbo na domu uh, razdelila na bolj enak način na ta način lahko zmanjšamo tudi vrzel v plačah. Lahko bi razvili evropsko strategijo za socialno oskrbo in za socialno zaščito. To bi bila koordinirana strategija in kot taka del tudi Evropskega stebra za socialne pravice in pa direktiva um, o poklicnem in zasebnem življenju. Tam imamo zakonodajne in pa tudi nezakonodajne ukrepe. Promoviramo preko te direktive eh, više investicije v infrastrukturo, ki so ključne. Tako da mislim, da bi se morali na to v večji meri osredotočiti, na to potrebo po višjih naložbah. Morali pa se osredotočiti tudi na druge aspekte, ne samo na zdravje kako se neenakost med spoloma širi tudi drugot, naprimer v zdravstvenem sektorju. To bomo pa mi analizirali naslednjo leto z indeksom neenakosti med spoloma. Prav tako je bila omenjena digitalizacija in avtomatizacija. To pospešuje številne spremembe na trgu dela, ki pa vedno niso naklonjeni enakosti spolov. In to bo tudi tema tega indeksa za enakost med spoloma, ki sem ga omenila in ki bo objavljen jutri. Potem pa dolgoročna oskrba in kako je vedno več potreb po tem. Eden izmed ukrepov, ki smo jih mi kot tajge predlagali, zato da bi izboljšali kakovost dolgoročne oskrbe, je bil ta aspekt storitev. Storitve niso dovolj razvite in to je iz dveh razlogov. Vse bolj se osredotočamo na avtonomno življenje, ne želimo več o neko institucionalizirano življenje, na koncu življenjskega obdobja, v domove in tako naprej. Ampak to pomeni, da se v preveliki meri eh, zanašamo na neformalne ponudnike tovrstnih storitev. Zato predlagamo, da bi se dodatno investiralo v tovrstne infrastrukture in pa tudi v druge aspekte, kako pomagati uh, neformalnim oskrbovalcem. Naprimer, kako jim omogočiti tem oskrbovalcem, neformalnim oskrbovalcem, da imajo dostop do sistema za socialne, so, socialne zaščite. Včasih odidejo, se izločijo iz trga dela, zato da nudijo to vrstno neformalno oskrbo in to vpliva na njihove pravice kasneje na pokojninske pravice, naprimer, na zdravstvene pravice, ki so ključne za eh, ženske, ki se s tem okvarjajo, ki so po večini starejše od 50 let. Skratka, moramo zagotoviti, da se lahko skrbovalci potem tudi vrnejo na trg dela, če se njihova situacija spremeni. Zaenkrat je to izjemno težko izvesti, Skratka, moramo oblažiti posledice, ki jih eh, nudenje tovrstnih storitev ima za, njihovo, eh, za njihove dolgoročne pravice. Potem pa vprašanje gospe Delapise. Oskrbo je treba promovirati kot neko obče človeš, človeško lasnost. Nudenje oskrbe je nekaj, kar lahko počne vsak. Trenutno eh, so pač neke družbe take, da se to pričakuje od žensk, ampak uh, to ni trajnostni način, kako pristopiti do tega vprašanja zlasti, glede na to, koliko teh potreb je trenutno. To mislim, da s to delo si moramo razdeliti na bolj enakopravo način, če se želimo izogniti zares negativnim posledicam. Trenutno se zna zgoditi, da bomo izgubili napredek, ki smo ga dosegli, kar zadeva zaposlovanje, kar zadeva politično zastopstvo, na številne načine smo zares dosegli lepe rezultate na področju enakosti spolov, pandemija pa zdaj to ogroža. Tako da bi se sama zares zauzela za to, da bo nudenje oskrbe odgovornost družbe, ne pa nekaj, kar se nekako pričakuje od eh, žensk in deklic. Upam, da mi je uspelo odgovoriti na vaše vprašanje. Če ne, mi pa vedno lahko pošljete e-mail in z veseljem bom odgovorila na vprašanje, vam poslala dodatne informacije in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod Molar, pravi predsedujoča. Mislim, da bomo to vsi tudi storili, zato ker je bilo to zelo zanimivo vprašanje. 7,7 milijonov žensk nima dostopa do trga dela eh, zaradi oskrbe. 14 odstotkov vseh evropskih gospodinstv nima dostopa do potrebnih eh, storitev oskrbe. Najlepša hvala za vsa priporočila, kar zadeva izvajanje direktive o poklicnem in zasebnem življenju. Hvala za to, kar ste povedali glede starševskega in očetovskega eh, dopusta. In glede dolgoročne oskrbe. Dolgoročna oskrba je največji izziv, to zares potrebujemo. In uh, verjetno se zadeve ne bodo izboljšale na kratki rok, verjetno se bodo poslabšale. Da, mislim, da je treba te podatke pazljivo preučiti in upoštevati priporočila. Pripričana sem, da je vsak član tega odbora, ki je prisluhnil predstavitvi, upošteval priporočila tega inštituta in jih posredoval uh, svoji vladi in svojim odgovornim inštitucijam. Najlepša hvala, gospod Muller. Zdaj pa bomo nadaljevali sedmo točko, pravica do odklopa. Eh, preučili bomo predloge spremen glede poročila na lastno inicijativo o pravici, da se odklopim gospod Aleks Agis Saliba je poročevalec. Želela bi mu dati besedo za mm, komentarje. Pet minut imate. Hvala lepa za 347 predlogov sprememb na to poročilo. Imeli smo že dva sestanka s poročevalci v senci na to temo glasovanje v odboru bo decembra. Upamo, da bomo lahko postorili to, kar si želimo. V teh izrednih časih moramo pozivati k ustreznim ukrepom za zaščito pravic delavcev. Seveda, kriza to slabša seveda pa pomembna tudi digitalizacija delovne sile. Veliko je krepo, v katerim stremimo in upam, da bodo kolegice in kolegi me potem podprli. Na sestankih s poročevalci v senci smo imeli kar veliko izmenjave za misli. V bistvu se vsi strinjamo, da imamo pravico do odklopa, ampak seveda to ne reši težav, potrebno si ogledati podrobnosti in še vedno se pogajamo o ključnih zadevah. Pogovarjali smo se o obsegu in tudi o inštrumentih. Pravica do odklopa eksplicitno ne obstaja, to želim povedati. Eksplicitno to ne obstaja na evropski ravni. Zato, glede na obstoječo evropsko in nacionalno zakonodajo, potrebujemo nekaj na evropski ravni, pravico do odklopa to bo potem pomenilo, da bomo imeli glavne modalitete, kako se lahko delavci, kako lahko delavci izkoristijo to pravico do odklopa. Kar se tiče dejanskega izvajanja in tudi praktični določ, pa to prepuščamo državam članicam, pa tudi socialnim partnerjem. Zato v polni meri podpiram predloge sprem, ki gredo v tej smeri. Priznavanje pomena pravice do odklopa pa tudi pričakovanja, da bi se naj delavci od posod povezali in bili na voljo na spletu, da je to preveč. Potem pa nekateri predlogi sprememb, ki govorijo o tem, da je sedaj zaradi pandemije COVID-a še veliko bolj nujno, da zagotovimo, da delavci lahko dejansko izvajo svojo pravico do odklopa. To je zdaj seveda še veliko bolj pomembno. Zaščita delavcev v novem digitalnem okolju je zelo pomembna, pa seveda to bo pomembno tudi po COVID-u. Nekateri glavni elementi, ki pravijo, da se naj digitalne urodje uporablja na ustrezen način in na učinkovit način, z ustreznim upoštevanjem pravic delavcev. Delavci se ne smejo bati odklopiti se. Ne morejo biti na voljo vse čas. Delodajalci pa ne smejo zahtevati od delavcev, da so na voljo tudi izven delovnega časa. Prav tako podpiram predloge smem, ki krepijo vlogo socialnih partnerjev. To bo ključnega pomena pri izvajanju in izvrševanju pravice do odklopa. In na zadnje, naj izpostavim, da je delo nadaljavo povezano s pravico do odklopa pogosto, ampak to je zelo pomembno za nas. Ti dve vprašanji, čeprav sta zelo povezani, sta ločeni. Čeprav po nemiri podpiram komisijo in pozivam komisijo, da ima proaktivne ukrepe, kar se tiče tudi digitalnega okolja, ker veliko ljudi sedaj dela od doma, želim pa tudi povedati, da je pravica do odklopa nekaj, kar gre prek delovna daljavo in te ukrepe moramo sprejeti. Vse skupaj je povezano, ampak sta to dva ločena instrumenta. Zagotiti moramo pravice za naše delavce. Potrebno je pomagati delavcem pri dosegi pravic, ki, jih, ki jim jih moramo zagotoviti. Hvala lepa poročavcem Senci za odlično sodelovanje in upam, da bomo lahko ohranili ta pozitiven duh pogajanj tudi v naslednjih nekaj mesecih. To bo ključno pri dokončni pripravi tega poročila. Hvala. Uh, give... Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Vsak dve minuti začenjamo z gospodom Zdehovskim, ELS, potem pa bo besedo dobila Jana Tom. Renew. Najprej gospod Stehovski, prosim. Uh, not online, not from Renew, not from nikogar ni zaenkrat, ne Zdehovskega, ne gospe Tom, nista še povezana. Bomo poskusili z gospo Saro Matiju, zeleni. Madame Mathieu, you have uh, two. Gospa Mathieu, dve minuti. Gospa Matijo, prosim, pritisnite gumb za govor. Beseda je vaša. Hvala lepa, me slišite? Da, lahko spregovorite. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa tudi poročevalcu za to odločno sporočilo o pravici do odklopa. To v polni meri podpiram. Če si ogledamo razmera v Flandriji, raziskave kažejo, da je polovica naših zaposlenih vse čas na voljo, kar vodi do povečanega stresa. Vedno več ljudi konča doma, ko pregorijo in veliko te pregorelosti nastane tudi zato, ker se ne morejo odklopiti. Ljudje niso stroji morajo se imeti možnost distancirati od svojega dela, se sprostiti. Francija je odigrala pionirsko vlogo, kar se tiče zakonodaje, pa tudi moja država. Nekatere, nekatera podjetja gredo dlje, kot to narekuje zakonodaja. Pravijo, da po 18 uri zvečer jim ni potrebno biti na voljo in to je dobro, to je potem boljše za zdravje in za produktivnost podjetij. glede na COVID in vedno več eh, dela na daljavo, je to vedno bolj pomembno. Zelo težko je za nekatere sedaj zdržati poklicno in družinsko življenje. Pravica do odklopa je zato še toliko bolj pomembna. V imenu moje skupine naj izpostavim, kako izjemno pomembno je, da priznamo vlogo odbora za zaščito na delovnem mestu. Tako bomo lahko vzpostavili programe za usposabljanje in pripravili tudi nekatera nujno potrebna pravila. Hvala lepa, predsednica, pepičena sem, da bbomo dosegli dobro besedilo na koncu tega poročila. Tako, sedaj pa poskusimo z gospodom. Gospod Tom? Gospoda Zdehovskega še ni. Prosim, beseda je vaša. Dve minuti. Hvala lepa. Se upravičujem. Upam, da me sedaj slišite. Ne, ne slišite nas? Ne slišite me? Da, slišimo vas. Ah, Excuse me, can you look in the camera, please? Oh, that's okay. Tako, prosim, gledajte v kamero. Se prečujem. Mira sem še en sestanek, tako da nisem poslušala, o čem ste govorili. Mislim, da smo sedaj pri točki pravica do odklapa. Da, gospa Tom, kot eh, poročavka v senci ste dobili dve minuti na to temo. Hvala lepa. Želela sem se samo prepričati, da je to resnično ta točka. Imeli smo nekaj tehničnih sestankov in sestankov s poročevalcev v senci. In resnično, torej potrebujemo možnost in pravico do odklopa. In te pravice moramo tudi zagotavljati. Veliko je predlogov sprememb, ki govorijo o delu nadaljavo. Torej obstaja politična volja, da spregovorimo tudi o tem, še prav posebno sedaj, ko vsi počnemo več ali manj točno to. Zelo veliko je vprašanj, o katerih moramo govoriti na to, moramo gledati širše. Poravčalec izpostavlja, da je delo nadaljavo ločeno vprašanje. In to se mi zdi dobro, upam, da bomo pripravili dobro poročilo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Zdehovski, še vedno ga ni, tako da gremo naprej. Gospa Lici ide. Lici, the floor is yours. You have to... Prosim, beseda je vaša, dve minuti. Buongiorno, saluto tutti. Eh... Dober dan, lep pozdrav vsem. Naj se zahvalim poročevalcu Salibi za upravljeno delo. V času pandemije pa smo se vsi morali seveda odzvati na te nujne razmere. Morda bi besedilo morali upoštevati tudi to. Predloge sprememb, ki sem jih predstavila v imenu skupine ID, imajo previden pristop. Podpiramo pravico do odklopa, radi pa bi povabili države članice, da to izvajajo v kontekstu obstoječe nacionalne zakonodaje. Evropska komisija naj prosim preden predlaga novo direktivo, se pogovori z državami članicami za to, da bi promovirali pravico do odklopa in da bi uporabili že obstoječe digitalne instrumente potrebno se ogledati že obstoječo zakonodajo. V tem trenutku torej vsaj nismo za novo direktivo. To bi pomenilo prekomerno urejene strani EU. Ne pravimo, da ne bomo nikoli spremenili svojega mnenja glede tega. Na sestankih s počvalci v senci smo se pogovarjali o tem, naša skupina pa želi zagotoviti, da kar se direktive tiče, ne bomo imeli prekomernih bremen za mala in srednja velika podjetja. Pa seveda tudi ostale. In končno naj izpostavim pomen tudi enakosti med spoloma pri tem in vlogo žensk. V naslednjih nekaj mesecih bo morda veliko šol zaprtih po državah EU, tako da bomo veliko doma. Veliko bo dela od doma, tudi za učence in dijake. Nekaj moramo storiti tudi za ženske, kar se tiče tega konteksta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa EKR, poročavaka v senci, gospa Šidvo. Prosim, beseda je vaša. Dzień dobry państwu. Dobar dan, gospe in gospodje. Najprej želim povedati, da imam določene dvome, kar se tiče osnutka tega poročila. Še prav posebno, kar se tiče pravnega instrumenta, da bi to torej naj bila direktiva. Naj vas spomnim, da že imamo direktivo z leta 2003 o delovnem času in nimamo umestne kategorije med časom za delo in časom za počivanje. Ničesar umestni. Najprej torej to, kar bi morali storiti, poskušati ustvariti povezavo med to direktivo, ki sem jo ravno kar omenila, in katerikoli novo zakonodajo, ki jo bomo predlagali. Nadalje. Osnutek direktive o pravici do odklopa vsebuje določene pomisleke, kar se tiče direktive, ki sem jo ravno kar omenila iz leta 2003. Tukaj gre za prožnost stikov med delavci in delodajalci v posebnih razmerah. Kar se tiče predlogov sprememb na to besedilo, iz teh izhaja, da določene politične skupine imajo različna mnenja glede tega. In naj vas spomnim, da imamo različne rešitve po državah članicah glede tega. Tako da mislim, da bi morali najprej ugotoviti, katere rešitve že imamo po državah članicah veliko predlogov sprememb, pa izpostavlja tudi dejstvo, da veliko evropskih poslancev in poslank skrbi breme, ki bi ga s tem naložili na delo dajalce. Ne pozabimo na kompetenco držav članic, da je to pristojnosti v tem prav posebno težkem obdobju v časih COVID-19 in kar se tiče tudi posledica nacionalne ekonomije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa sem dobila podatek, da je tudi že gospod Zdehovski z nami. Gospod Zdehovski, LS, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica, pozdravljam vas Češke. Žal mi je, da je bila moja povezava zelo slaba, zdaj pa upam, da me vsi slišite in upam, da je povezava dobra. Hvala lepa prijatelju Aleksu Salibi za njegov entuzijazem in za vse, kar je rekel na to temo. Strinjam se, da moramo delati na tem in da moramo nadaljevati z našim delom. Pri veliko plateh pa imam nekoliko drugačno mnenje, kako bi se naj to izvedlo. Na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci sem dejal, da želim seveda biti kar se da kooperativen. Želim pa biti veliko bolj realističen. Upam, da bo Aleks to sprejel. Naj ponovim še enkrat. Ne bi se nam smelo muditi pri pripravi nove direktive. Zadnjič sem že razložil, da me skrbi administrativno breme. Prav tako me skrbi zmožnost držav članic, da bodo tako direktivo na stezen razumljiv, razumen način tudi izvajale. Prav tako je zame pomembno, da ne pozabimo na ulogo socialnih partnerjev. Veliko sestankov smo imeli prejšnji mesec, veliko izmed njimi, in nekoliko so se bali prihodnosti. Socialni partneri so prejeli okvirne dogovore o digitalizaciji junija 2020. To vključuje mehke ukrepe pri njihovi pravici do odklopa. Počakati moramo, kako bo to delovalo, kako se bo to izvajalo, kajti to je zelo pomembno tako bomo potem tudi videli, kako se to izvaja po državah članicah. Veliko kolegov je še spostavljalo, da ima dani potrebe po direktivi. O tem še vedno razpravljamo. Prav tako pa imamo direktivo o zdržovanju poklicnega in družinskega življenja, ki je na to, kateri delavci so lahko taki, da jim ni potrebno iti vse čas na voljo za delo dejavce. Mislim, da namesto direktive bi morali morda bolj pritisniti na ozaveščanje glede duševnega zdravja. In glede na to, da pravica do odklapa prinaša veliko prednosti po trenutni zakonodaji. Prav tako sem izrazil že pomislek glede na to temo poročevalcev. Bil sem presenečen, da smo se začeli pogajati o besedilu direktive, ne pa o besedilu direktive resolucije. Kakorkoli že, veselim se posodobljenega, aktualiziranega besedila. Po našem zadnjem sestanku poročevalcev v senci, nadaljujemo bomo s pogajanji in veselim se konstruktivne razprave. Hvala lepa. Hvala. Yes, thank you very much, Mr. Zdechovski. Hvala lepa, gospod Zdechovski. Sedaj pa gospod Guzmao, Gue. Ste povezani? Ne? Prav, potem pa gospa Rondinelli. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica. Dober dan vsem. Ta pravica do odklopa bi morala postati temeljna pravica. Sploh v teh časih pandemije. Delo na daljavo se sedaj zelo veliko uporablja, skoraj vsi zaposleni to sedaj že počnejo. Tako da podpiram pristop poročevalca. Resnično menim, da je direktiva potrebna. zato da ne bi razširjali novih oblik eh, prekarnega dela. Potrebujemo pravila, glede na česa, kar postaja vedno bolj običajno, še prav posebno v kontekstu dela nadaljavo. Predlagala sem nekaj predlogov sprememb, zato da bi izboljšala besedilo, še prav posebno, kar se tiče pravic delavcev, da dobijo jasne in zadostne informacije prav tako pa tudi glede tega, kar imenujemo čas za delo, čas za premor. To je ključnega pomena. Druge pravice bodo potem izhajale iz tega. Tudi plače, pa način ocenjevanja produktivnosti in seveda tudi ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem. Vse to torej izhaja iz te pravice do odklopa. Hvala. Hvala lepa, gospa Rodinelli. Sedaj pa imamo še predstavnika komisije, gospoda Olsna, direktorja v GD za zaposlovanje. Gospod Olson, beseda je vaša za kratke pripombe. Prosim. Okay, so Mr. Olson is unfortunately not connected. Gospoda Olsna žal ni, tako da žal ne bomo slišali pripombe Evropske komisije. Besedo vračam poročevalcu za največ dve minuti. Prosim, gospod Saliba, beseda je spet vaša. So, um, all, then... Hvala lepa. Najprej hvala lepa sem kolegom, poročevalcem Senci za njihove pripombe. Naj izpostavim nekaj vprašanj. Mislim, da je skrajni čas tudi zaradi nove resničnosti COVID-19, da ne izgubljamo časa in da imamo pravico do odklopa na evropski ravni, kar se da hitro. Tako da bomo zaščitili pravice in zdravje vseh delavcev. Kar se tiče ELS in EKR, kar se tiče predlogov sprememb, bi dejal, da se ne strinjam, prav posebno z EKN, ko pravijo, da večina predlogov smemb ne podpira pravico do odklopa. Večina predlogov smemb, in to je popolnoma jasno, in tudi večina poslank in poslancev Apple, je nakazala podporo temu. Mislim, da moramo biti ambiciozni. In podpreti direktivo, tako da bomo dejansko podprli te ustrezne pravice zaposlenih na tem področju. Kar se tiče pripombe ELS, kako delamo, pa mislim, da, kot sem podaril na sestanku s počevalci senci, moramo najprej spregovoriti o direktivi, potem pa tudi o resoluciji kot zrcaljenju tega, kaj pričakujemo v tej novi resničnosti. Tu bomo morali seveda potem opisati pravico do odklopa, ne moramo pa potem seveda v rezoluciji opisati nekaj čisto polnoma nasprotnega. Tako da mislim, da se moramo lotiti direktive, to je tista prava pot naprej. Tudi na tehničnih sestankih mislim, da smo dosegli podporo, glede tega, potem pa bo to se zrcalilo tudi v resoluciji. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci. In mislim, da smo vse politične skupine enotne pri tem. Upam, da bomo, da bomo končno dobili učinkovito izvršljivo pravico do odklopa, tako da bomo zaščitili zaposlene po vsej EU. Hvala. Yes, uh, Hvala lepa. Danes ste bili zelo, zelo dobri, kar se tiče odmerjenega časa. Tako da smo prihranili nekaj minut. Gospa Walsh je dvignila roko. Morda ima kakšno pripombo glede pravice do odklopa, čeprav smo že po sklepnih pripombah poročalca. Če pa želite kaj povedati, gospa Walsh, je beseda vaša. Prosim. Now, Walsh, you have the floor. Gospa Volš, beseda je vaša. Okay, so she's still raising her hand, but it looks. Še vedno ima dvignjeno roko, ampak očitno je to zgolj napaka. Tako, sedaj pa moramo še malo posedeti, kajti ob 10:30 moram napovedati konec prvega glasovanja. Potem pa bo ura odmora in sestali se bomo spet ob 11:30 na začetku bom odprla drugo, drugo glasovanje, potem pa bomo imeli težko pričakovano predstavitev. Kandidata za mesto izvršnega direktora Evropskega organa za delo. Kako nam kažeš časom? Ok, 4 minutes to go. Še 4 minute torej. Okay, so now uh, it's... Tako, sedaj je 10.30, ura je 10.30, tako da zaključujemo prvi krok glasovanja. Enourni odmor, dober tek. Ostanite, ostala bom tukaj v tej stavbi in skušala najti tudi kaj za podzob. Se vidimo ob 11.30.